Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf und heute. Torej, nadaljevali bomo eh, z delom, eh, s posebnim poročilom Evropskega računskega eh, sodišča o finančnih institucijah instrumentih, eh, v razvoju podeželja. Naš poročevalec je Jens Kajer, gospa Kajulajte je eh, tu za računsko sodišče, pozdravljamo je in eh, predlagam, da kar začnemo, ker je čas denar. Večina pomembnih poslancev je že tukaj. Gospa Kajulajte, prosim. Madam Čeman, honor. Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, drage kolegice in kolegi, eh, to eh, posebno poročilo ima naslov, eh, ali so finančni instrumenti uspešno orodje na področju razvoja podeželja in ali pravzaprav finančni instrumenti dobro delujejo. Najprej nekaj o ozadju. Sedaj smo v času Eh, proračunskih težav in zaradi tega moramo doseči več investicij z eh, manj denarja. Eh, finančni instrumenti imajo potencial, da izboljšajo uporabo sredstev, ki jih ni veliko in Skladi naj bi omogočili ponovno uporabo eh, prvotno dodeljenega denarja. Eh, tu gre pač za faktor kroženja in hkrati pa naj bi pravzaprav pritegnili dodatni javni in zasebni kapital. Tu je učinek vzvoda. Na področju eh, razvoja podeželja so države članice vzpostavile 11 eh, jamstvenih in 3 eh, sklade za posojila med leti 2009 in 2014 in EU e in države članice so investirale okoli 700 milijonov do konca leta 2013. Torej, V novem obdobju eh, želijo komisija in države članice se zavezati za eh, dvakratno povišanje uporabe ključnih eh, Eh, investicij. Eh, torej, naša glavna vprašanja za pregled so bila, ali so pravilno vzpostavili in kapitalizirali, kapitalizirali finančne instrumente v obdobju 2007 do 2013, ali so bili finančni instrumenti uspešni v tem obdobju in ali eh, okvir 2014 do 2020 zagotavlja potrebne izboljšave. Eh, načeloma eh, eh, ugotavljamo, da vzpostavitev finančnih instrumentov storitev v letih 2007 do 2013 ni bila dovolj dobra. E, znanja o finančnih e, instrumentih e, je bilo malo. Ni bilo pravega povpraševanja po finančnih instrumentih na področju razvoja podeželja. To so tudi potrdili organi držav članic. In, tudi ni bilo pravilno ugotovljena popraševanje po finančnih instrumentih na področju kmetijstva. E, tudi ni bilo na voljo ocen vrzeli. E, vsekakor e, so finančni instrumenti včasih pomagali olajšati aplikacijo pravila o razveljavitvi dodelitve. Torej, kaj so eh, bile prednosti za države članice pri eh, pravilih za porabo. Eh, celotni znesek so lahko uplačali na samem začetku v sklad in potem so imeli še nepričakovane dobičke zaradi obrestnih mer. In če so prispevali v finančne instrumente, potem so pravzaprav izdatke eh, lahko eh, zabeležili kot take, takoj ko so eh, uplačali v sklad. Eh, poleg tega eh, omogočijo eh, eh, pravila odpis eh, celotne vrednosti jamstev, kot da bi imeli vedno soodstotno tveganje. Eh, te pomankljivosti so povzročile prekomerno kapitalizacijo finančnih instrumentov. 421 milijonov evrov je bilo uplačanih eh, v 11 skladov do konca leta 2013. Ocenjujemo, da so vse, vse jamstva ki so bila izdana, okoli 250 milijonov evrov, eh, da bi jih lahko pravzaprav eh, pokrili z kapitalom 50 milijonov evrov in ocenjujemo tudi, da je prišlo do velike prekomerne kapitalizacije v višini eh, saj 370 milijonov evrov. Naj vam tudi povem, kako so bili uspešni finančni instrumenti do sedaj, kar zadeva kroženje in tudi uh, učinek vzvoda. Uh, ali so dejansko boljši v primerjavi z tradicionalnimi schemami nepovratnih sredstev? Finančni instrumenti bi lahko pravzaprav um, Eh, bili uspešni zaradi učinka kroženja in eh, vzvoda. Eh, skladi naj bi pravzaprav ponovno uporabljali prvotno uplačan denar. To je učinek kroženja in lahko bi tudi stimulirali dodatna sredstva s tem, da privabljajo javni in zasebni kapital, učinek vzvoda. 31. Eh, decembra 2013 je samo 45 odstotkov od 700 eh, milijonov evrov eh, kapitala bilo izplačanih končnim prejednikom iz eh, skladov za posojila in jamstva. Eh, za garancijske eh, sklade velja, da imamo učinek kroženja 0,35, kar je nezadostno. Za sklade za posojila je učinek kroženja 0,75, naprimer v Litvi in Latviji. Države članice so tudi nezadostno izkoriščale učinek zvoda in to pomeni, da pač moramo izboljšati um, učinke. Um, mi imamo preveliko eh, eh kapitalizacijo zlasti jamstvenega sklada. Noben ne eh, komisija, ne države članice niso vzpostavile ustrezne sisteme spremljanja za to, da bi zagotovili eh, zanesljive podatke o tem, ali so instrumenti dosegli učinke vzvoda in eh, kroženja. Eh, poleg tega eh, eh so pravzaprav te finančne, uporabile, v, eh, te finančne instrumente vzpostavili tako, eh, da eh, so uh, druga javna sredstva uh, pomagala porabljati uh, eh, naprimer uh, nepovratna sredstva in podobno. To ni bila alternativa za nepovratna sredstva. E, to je seveda e, skregano s osnovnimi načeli financiranja v Evropske uniji. E, Evropska unija ne sme biti edini nosilec sveganja pri e, projektih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 smo seveda ugotavljali eh, obdobje 2007 do 2013, ugotavljali pa smo seveda, ali lahko preprečimo probleme v novem okviru 2014-2020. Eh, računsko sodišče eh, ugotavlja, da so določene izboljšave in sicer obvezno ex ante ocenjevanje vseh instrumentov, potem postopno plačevanje povezano z stopnjo izvajanja eh, skladov in potem pa tudi več pozornosti in podpore strani komisije. Kljub vsemu pa eh, se še nismo dovolj soočili z naslednjimi problemi in sicer tveganje prekomerne kapitalizacije še vedno obstaja in učinkovitost eh, še ni pogoj pri financiranju. Mi ugotavljamo, da je pred nami še vedno velik izziv, da dosežemo učinke, ki jih želimo. Eh, mi eh, pozdravljamo tudi eh, pobude komisarja Hogana za bolj intenzivno uporabo finančnih instrumentov. Še enkrat želim povdariti, da ne potrebujemo več finančnih instrumentov, temveč da potrebujemo predvsem boljše finančne instrumente. Hvala lepa za pozornost. Ja, Hvala lepa, to je seveda zelo pomembno poročilo. Čestitke to poročilo eh, bi morali pravzaprav eh, imeti že prej. Eh, gospod Gajer je poročevalec. Prosim. Hvala lepa, predsednica. Zahvali in čestitkam predsednice bi se tudi jaz rad pridružil. Hvala lepa, gospe Kaljulajt in cele ekipi. Spomnim se, ko smo govorili o srednjeročnem finančnem okviru in ko sem jaz v proračunskem odboru govoril o eh, potrebah po eh, financah. In dosti krat so rekli, no, saj imamo za to finančne instrumente eh, in iz manj dobimo več. To je ena stran. Eh, eh, ena plat. Druga plat pa je naslednje vprašanje in sicer kakšni so uh, naši uh, uh, nauki uh, za uh, uh, finančne instrumente. Torej, gospa Kaljulajt je zelo natančno predstavila to poročilo, ni mi treba tega pravzaprav uh, ponavljati. V uh, preteklem obdobju uh, smo za področje razvoja podeželja imeli 700 milijonov eh, evrov na voljo v teh finančnih eh, instrumentih in eh, računsko sodišče je seveda preverjalo učinkovitost, izvajanje, ali so pravila primerna in ali so možne izboljšave v tekočem obdobju. Pregledali ste sklade v Franciji, Grčiji, Litvi, Romuniji in Italiji. Eh, in sicer eh, kreditne kot tudi jamstvene sklade. In eh, potem pa so opravili še dodatne preglede v Latviji in Bolgariji in rezultat teh preiskav je, da skladi niso uspešni. Kot eh, proračunski nadzornik eh, se lahko to lažem s tem, da saj eh, denar ni izginil, tudi to tratenja ni prišlo. Vendar, kot je povedala gospa Karl Julajt, je bilo uporabljeno 100 odstotkov preveč denarja. Preveč denarja je bilo zmrznjenega v teh skladih in ta denar ni bil na voljo za doseganje drugih političnih ciljev in to prav gotovo ni tisto, kar si predstavlja eh, naš parlament, ko govorimo o zdravem finančnem upravljanju. Preveč denarja je torej bilo uporabljenega in ta denar eh, eh, tudi niso uporabili, se pravi, preveč denarja v skladih in potem pa tega denarja niso uporabili. kritizirati je treba naslednje in tu se pridružujem računskemu sodišču, da je eh, premalo upoštevanje eh, specifike eh, razvoja podeželja. Marci, kaj so pravzaprav posnemali, z področja kohezijske politike in to pomeni, da moramo pravzaprav pogledati, kaj lahko naredimo v tekočem obdobju, kako lahko izboljšamo sistem, kako se lahko oddaljimo od teh eh, prvotnih pravil, ki niso bila specifična za eh, razvoj podeželja. Države članice eh, so oblikovale ta sklad, ker je to prineslo tudi hitrejši odtok denarja. Ko je denar eh, eh, v skladu, je že pravzaprav eh, izplačan, ni se pa ugotavljalo pravzaprav, kaj se dogaja s tem denarjem. Dobro, države so pravzaprav dobivali obresti od tega denarja v skladih. Tu obstaja seveda pravilo n plus dveh let po Eh, namembi denarja. Eh, tu se lahko izognejo prvotni namembi denarja in v nekaterih primerjih, naprimer, niso zahtevali sofinanciranja in eh, tveganje je nos, nosil vedno javni proračun in uh, Zaradi prekomerne kapitalizacije tudi ni bilo izkoriščanja osnutka kroženja, eh, z voda kroženja in eh, tudi ni prišlo eh, zadostnega učinka z voda, torej ni prišlo do sofinanciranja strani zasebnikov. Torej to na koncu očitno ni delovalo. Politične posledice zame so naslednje. E, torej, finančni instrument niso svet igral e, proračunske politike, z njimi ne moremo reševati vseh problemov. Potreba e, po finančnih instrumentih in uh, velikost eh, finančnih instrumentov, vse to moramo bolj natančno analizirati in določiti. Mi potrebujemo tudi spodbude eh, eh, za eh, finančne instrumente. Eh, torej tu pravzaprav eh, ne moremo več izhajati iz eh, eh subvencij. spodbude za finančne instrumente moramo torej povečati in komisija mora tu prevzeti vodilno vlogo. Eh, komisija mora pravzaprav eh, določiti jasne standarde za doseganje učinkov kroženja in vzvoda in mi potrebujemo pravzaprav tudi jasna prehodna pravila in zaključna pravila za konec eh, nekega obdobja. In mi moramo pravzaprav tudi eh, natančno vedeti, eh, pri katerih projektih lahko uporabimo finančne instrumente in pri katerih projektih druga sredstva. Eh, jaz sem zagovornik in podpornik finančnih instrumentov. To poročilo računskega sodišča je dobro zaradi tega, ker pokaže, eh, kaj je bilo narobe v določenem sektorju. Komisija ima sedaj priložnost, da stvari popravi in mislim, da se čez čas splača ponovno uh, pogledati to vprašanje, se pravi, ali se je uporaba finančnih instrumentov v sedanjem obdobju izboljšala ali ne. Hvala lepa. No, to nas je streznilo. To nas je res streznilo, ko vidimo to in morda bi morali dati takoj besedo Evropski komisiji, eh, preden zastavimo dodatna vprašanja. Pozdravljam gospoda Longa in gospoda Nislarja. Eh, prosim, kdo bo začel? Gospa Eh, predsednica, gospa eh, Kaljulajt, gospod eh, Gajer, spoštovani člani odbora. Rad bi se zahvalil računskemu sodišču in tudi Evropskemu parlamentu za ugotovitve in priporočila. Komisija sprejema vsa priporočila Evropskega računskega sadišča, saj želimo izboljšati delovanje finančnih instrumentov. Rad bi tudi izpostavil dejstvo, da so nekatera priporočila eh, že eh, v izvajanju oziroma da se z njimi zdaj ukvarjamo. Finančni instrumenti za obdobje 2007 do 2013 eh, predstavljajo dokaj novo orodje in zaradi tega pač potrebujemo informacije o uporabi teh finančnih instrumentov. Eh, zavedati se moramo tudi eh, finančne krize, ki je vplivala na potencijalni uspeh eh, teh instrumentov. Dejstvo je, da mnoge države članice niso imele dovolj investicijskih sredstev. Eh, treba je seveda spodbujati države članice, da eh, bolj inventivno uporabljajo eh, finančne instrumente in zaradi tega je tudi komisija uvedla bolj ugodne pogoje za obdobje 2014-2020. Tudi zakonodajni okvir eh, se je izboljšal, naprimer stopnja eh, sofinanciranja, eh, Eh, potem eh, različne upravičenosti, eh, naprimer za kapital in tudi možnost uporabljanja različnih modelov implementacije. Eh, mi vabimo, eh, oziroma eh, vabite komisijo, da prepreči prekomerno kapitalizacijo in da zagotovi boljšo uporabo instrumentov. Torej, mi smo sprejeli ustrezne ukrepe. Ex ante preverjanje je postalo obvezno. Na področju kmetijstva se pripravljajo jasna pravila za ex ante preverjanje Eh, preverjanja. Eh, za prekomerno kapitalizacijo se tudi ukvarjamo in uplačila eh, v sklade naj bi opravljali glede na napredek Računsko sodišče je priporočilo tudi, da dajemo navodila državam članicam glede uporabe finančnih instrumentov. Priporočili so eh, vzpostavitev standardov in ciljev glede eh, vzvodov. In eh, zaradi tega je tudi komisija začela z informacijskimi dejavnostmi glede uporabe finančnih instrumentov. Torej, Eh, močno sodelujemo eh, z državami članicami, organiziramo bilateralne sestanke, usposabljanja, ozaveščanje in sprejemamo obsežne smernice. Obstaja memorandum o raz, eh, razumevanju med Eh, komisijo in Evropsko investicijsko banko eh, želimo sodelovati in izmenjevati informacije in izkušnje. Eh, sprejel je tudi delovni program do leta 2016 in EIB e je tu pravzaprav ponudila že svoj prvi proizvod. Ta je bil predstavljen marca 2015. Delamo seveda tudi na pripravi eh, enotnih navodil in metodoloških platform za finančne instrumente za obdobje 2014-2020. Imeli smo tudi prvo eh, evropsko konferenco o finančnih instrumentih eh, v Dublinu junija 2015 in tu je bilo več kot 200 udeležencev. In Tu so sodelovali glavni akteri na področju eh, razvoja podeželja. Tri velike konference bodo še organizirane v evropskih prestolnicah. Torej, mi imamo celo vrsto drugih pobud, cel seznam. Izvajamo tudi eh, prehodna pravila, imamo nova pravila prehodna pravila za obdobje 2000, eh, do 2015 eh, so sprejeta. Sodelujemo seveda tudi z državami članicami in učimo se iz sedanjega postopka. Zaključek. Komisija meni, da je pravni okvir za obdobje 2014 do 2020 in eh, dodatne pobude komisije Eh, da izpolnjujejo priporočila računskega sodišča. Komisija si je zada, zastavila cilj, da podvoji uporabo finančnih instrumentov. Pomembno pa je, da država članica tista, ki se mora odločiti za uporabo in implementacijo tega instrumenta. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Naj še enkrat vprašam, kakšna je vaša analiza? Zakaj je prišlo do prekomerne kapitalizacije skladov? Zakaj je pravzaprav uh, tu tako malo vzvoda? Torej je ta sklad nekoristen? Ali ste kaj storili za to, da preprečite to dramo, uh, ki se tu pripravlja? Hvala za odgovor. Hvala lepa. Mi uvajamo nova pravila v novem zakonodajnem okviru. Sedaj je mogoče imeti isti učinek prekomerne kapitalizacije. Zakaj? Najprej potrebujemo ex ante oceno potrebe. Eh, tu morajo države članice pokazati, koliko potrebujejo za svoj finančni instrument. Drugič, prenos sredstev na finančni instrument bo postopen glede na uporabo sredstev oziroma sklada. To pomeni, da ne bomo naenkrat uložili eh, vsega denarja v sklad, temveč postopoma glede na porabo in uporabo finančnega instrumenta. Hvala lepa. Berichterstatter. Hier. Ja. Poročevalec, Jens, prosim. Also, Hvala lepa. Priznavam, da je direktor Longo navedel dve bistveni točki in s tem se da pač popraviti situacijo. Sedaj me zanima naslednje. Imam štiri vprašanja. o katerih danes še nismo razpravljali. Ali je komisija predvidela neko možnost pregleda revizije? Ali pravila omogočajo v teku tega obdobja prilagajanje pravil, če ugotovimo, da eh, so določene težave eh, na novo nastopile ali pa da se nadaljujejo težave iz preteklosti. Drugo vprašanje. Pri vseh teh eh, stvareh eh, smo vedno v tragični situaciji. Te dni dosti govorimo o grških eh, tragedijah, eh, govorimo o Sili in Karibdi. Sila je pravzaprav. Eh, nezadosten pravilnik, temu smo bili priča v dosedanjem obdobju, e, tu se marsikaj zalomi. Karib da pa je naslednje. Če bodo pravila toliko bolj stroga, e, bomo ustregli upravičeni kritiki računskega sodišča, to sodi tudi e, med moja priporočila. Vendar, e, Skupnost, ki je to namenjeno, bi to zaznavala kot prekomerno birokratizacijo in ker so pravila eh, stroga, bi atraktivnost eh, finančnega instrumenta postala manjša. Ali imate eh, kakšne dokaze o tem, ali eh, raste ali pada število eh, uporabe finančnih instrumentov. E, tretje vprašanje je namenjeno pravzaprav računskemu sodišču. Kako je z vsako letnimi razbremenitvami? Torej, mi bi sedaj pravzaprav že videli, Eh, koliko denarja je šlo v sklade in koliko je bilo uporabljenega. Eh, torej, glavni problem eh, v sedanjem poročilu je, da je denar sedar, sedaj v skladih, da se pa ne uporablja. Mene sedaj zanima, ali Eh, lahko računsko sodišče pregleduje, kako je za tekočo porabo tega denarja, zato da lahko politično ocenimo situacijo. Tudi za namene razrešnic in podobno. Potem pa. Ne, to bi bilo vse. Hvala lepa. Gospod direktor Longo o grški mitologiji in drugih vprašanjih. Beseda je vaša. Oui, Da, gospa predsednico. Če se pojavlja večji problem, poskušamo seveda posegati tako, da prilagodimo zakonodajni okvir. Seveda, to zahteva eh, spremembo osnovnega akta, Eh, in tu potrebujemo soglasja parlamenta in sveta. Mi se moramo truditi, da se izognemo drami in tragediji. Potrebujemo dobra navodila in platforma, ki smo jo postavili, je mogočen instrument, s katerim lahko preprečimo katastrofe ali pa drame. Mi smo investirali veliko v ta instrument in upamo, da bomo na ta način lahko nadzorovali situacijo. Mi ne želimo povečevati administrativnega bremena, mi želimo olajšati administrativne prakse in zaradi tega smo eh, pravzaprav vzpostavili tudi obrazce, modele in to smo naredili eh, tudi z pomembnim partnerjem Evropsko investicijsko banko, ki je naš partner. Torej, mi imamo pravzaprav že predvidene modele, ki so zelo zanesljivi in učinkoviti. In mi seveda že želimo delati na podlagi primerov dobre prakse. Eh, kar zadeva poročanje, poročanje o finančnih instrumentih se bo okrepilo in imeli bomo tudi sistem spremljanja in na ta način bomo lahko imeli tudi na voljo podatke, ki bodo jasni, in s katerimi vas bomo lahko sistematično obveščali o uporabi finančnih instrumentov. Hvala lepa. Kolegi Črnecki, pite. Črnecki, prosim. Hvala, gospa predsedojoča. Hvala za to predstavitev, gospod Gajer. Štiri vprašanja, ampak jaz imam samo eno za vas govorili ste o konferenci v Dublinu. Obvestili ste nas tudi o projektu prihodnje konference. Ali lahko poveste natančneje o tem, kdaj in kje bo potekala ta konferenca? Hvala. Ja, hvala za to vprašanje. Konferenca v Dublinu je regionalna konferenca velikih dimenzij. To je prva v nizu, druge so potekale v Rigi, v Avstriji, na Dunaju in zadnja v Barceloni. Ali v Italiji, to bo pač odvisno od razpoložljivosti in organizacije te konference. Ampak po teh treh konferencah bomo imeli še druge konference. O tem še razmišljamo. Ampak tu smo skušali zajeti tako obsežno originalno dimenzijo kot se le da, da bi pritegnili tako velike akterje kot se le da iz politike razvoja podeželja, Spomnil bi na en sam izraz, ki smo ga slišali strani komisarja na konferenci v Dublinu v tej priložnosti. Predstavitev finančnega instrumenta. Komisar je rekel, smo na tleh velikih priložnosti razvoja za ustvarjanje delovnih mest in rasti. Hvala lepa. O kolegin Šul. Gospod Šulin. Hvala za besedo, predsednica. Na začetku bi se rada zahvalila poročevalcu za dobro upravljeno poročilo in prav tako tudi Evropskemu računskemu sodišču za temeljito analizo. Vsi smo ugotovili, da kritična analiza, ki je pred nami, jasno kaže, da instrumenti v obdobju 2007-2013 niso bili uspešni, tako da eh, kaže celotna situacija tudi na to, da so potrebne eh, še dodatne uvedene spremembe. Zato bi rada izpostavila v tem trenutku tri vidike in s tem tudi vprašanja, ki so še posebej pomembni. Eh, menim, da je potrebno bolj preudarno in kakovostno načrtovanje za preprečevanje prekapitalizacije, Zato tudi tukaj sprašujem po odgovornosti za tako veliko prekapitalizacijo. Pozdravljam pa uvedbo obveznih predhodnih ocen v novem programskem obdobju. Da pa bi dejansko dosegli želeno, je treba zagotoviti, da so te ocene kakovostne, zanesljive in realne. Zato sprašujem, ali eh, se dela na tem segmentu, kako poteka sodelovanje s državami članicami in kako mislite oziroma ali že imate izdelane programe, kako bi lahko zagotovili te ocene kakovosti. Naslednji vidik, ki je pomemben, je vsekakor tudi spodbujanje povpraševanja po finančnih instrumentih za njihovo večjo uveljavitev in posledično tudi večjo porabo za, ta, za to namenjenih sredstev. Uh, Zato pa je potrebno, po mojem mnenju, več narediti, da bodo finančni inštrumenti privlačnejši od nepovratnih sredstev in zakaj tega v novem programskem obdobju še zmeraj ni. Zadnji vidik, ki, ba, ki bi ga rada izpostavila, pa, so, pa je učinek finančnega vzvoda. Uh, nov pravni okvir še vedno ne zahteva obvezne udeležbe zasebnega sektorja, da bi praktično iz vsakega evra iz javnih verov privabili tudi en evro iz zasebnih sredstev. Torej, da bi se končni znesek podvojil. Zato me zanima, kdaj se bo to implementirala, ta zahteva po udeležbi zasebnega sektorja. Hvala lepa. Longo, Gospod Longo. We, um Ja, glede prve točke, glede eksante ocenjevanja, lahko rečem, da smo posodobili orientacijske dokumente in tu imamo recimo eno temo, ki je bila obravnavana dolgo in široko odabljeno in sicer kako imeti eksante ocenjevanje, ampak na zelo poglobljen in resen način. In tu imam kopijo dokumenta, če vas to zanima, da boste videli, kako naj bi izvedli eksanti ocenjevanje. Ampak torej sodelujemo z državami članicami in tu delujemo na podlagi izkušenj, ki se bodo prenašale iz države državo, iz regije v regijo, če obstaja potreba potem. Rekli ste, da skušamo imeti tudi takšne finančne instrumente, ki so lahko dobri za upravičence z lažjim dostopanjem. Jasno je, da imamo zasebne partnerje, ki so za nas prednostni. In počnemo vse, kar lahko, da bi lahko imeli zasebne posrednike za upravljanje in za širjenje finančnih instrumentov. To je eno izmed načel in to skušamo spodbujati. Mislim, da bomo prišli do teh ciljev. Potem pa učinek vzvoda. Učinek vzvoda je prav gotovo element kakovosti, ki je zelo pomemben. Kaj te, to je povezano tudi z udeležbo kapitalov drugih nejavnih virov, tako da bi imeli več virov za naše ukrepe. In zato sedaj preučujemo in spodbujamo vse to, ključno s pomočjo Evropske banke za investicije. Kaj ti skušamo zasebne finančne institucije pritegniti, kajti tudi te lahko sodelujo pri finančnih instrumentih. Tako da imamo privlačne pogoje za zasebne vlagatelje, ampak prav tako in zlasti za javne entitete. Obljubljam vam, da smo res zelo pozorni na to. Na to temo. No, jasno je, da je udeležba za samih, zasebnih akterjev skupaj z učinkom vzvoda zelo pomembna, to je odvisno od finančnih instrumentov. Tako da vam ne moremo reči, ja, imeli bomo učinek vzvoda petih ali treh, vse je odvisno od operativnosti finančnega instrumenta. In prav zato ne moremo eksante določiti, cilja učinka vzvoda za finančne instrumente. Države članice moramo pustiti, naj to uredijo pri eksante evalvaciji, tako da same določijo cilje, ki jih lahko izpolnijo. Hvala lepa. Ja, Jens Gajer nochmal. Jens Gajer, Scheinkratz. Najprej. No, zadnji komentar gospoda direktorja Lunga. To je to, kar imam v mislih, v političnih priporočilih. V ocenah Heksante bi že moralo biti določeno, da pričakujemo nek učinek vzvoda, s katerim bi bili zadovoljni. vse, kar bi bilo boljše od nič celih pet, če se ne motim, bi bilo uspeh. Upam, da bomo dobili več. Lepo bi bilo, če bi lahko ostali v rednem stiku. Vedno se veselim optimističnih napovedi komisije, ampak eh, včasih se potem stvari ne iztečejo tako, kot bi si želeli, Zato mislim, da moramo ostati realistični. V postopku razrešnice si moramo v prihodnosti pogledati, kaj se bo zgodilo. Sedaj pa četrto vprašanje, kaj se zgodi z neporabljenimi, tako imenovanimi zamrznjenimi sredstvi na koncu nekega programskega obdobja. Imam svojo predstavo v zvezi s tem, ampak eh, želim slišati od komisije odgovor. Še en odgovor ste mi dolžni. In sicer nam lahko poveste kaj o tem, ali se bo višina finančnih instrumentov za podeželski razvoj povečala v novem obdobju ali bo ostala na isti ravni. To mi je zelo pomembno, kaj te z političnega vidika bo to zelo pomembno, ko bomo sprejemali odločitev o tem, ali ga potrdimo ali ne. Pa še jaz se bom priključila vprašanju gospoda Gajerja, torej kaj se zgodi s preostalimi finančnimi sredstvi. Odgovor komisije na vprašanje računskega sodišča je, da je ta denar mogoče uporabiti za druge namene in podpore. Nas pa že zanima, kaj to pomeni, ostalo je vsaj 150 milijonov evrov in neumno bi bilo reči, da imamo pravilo M plus 2, potem pa zahtevamo dodatno financiranje. Zato bi bilo dobro, če bi dobili seznam financiranih projektov. Če bomo to dopustili, nam potem res. Eh, ne bo mogel pomagati več nihče. Gospod Longo, potem pa gospa Karolajt. Ja, hvala lepa. Ponavljam, glede težave pri pretirani kapitalizaciji oziroma pri zamrznjenih sredstvih, ki smo jih imeli v predhodnem obdobju, spremenili smo pravila, spremenili smo pravni okvir in če boste danes recimo imeli 500 milijonov evrov za jamstveni sklad v programu, boste potem progresivno to prenašali na sklad, teh 500 milijonov, ne vem, začeli bomo s prenosom 500 milijonov in ko boste porabili tih 50 milijonov, boste lahko šli na prenos dodatnih 50 milijonov, ampak ne moremo imeti na nadamo 500 milijonov jamstven skladov kot v predhodnem obdobju. Tako se bomo izognili tem pojavom, ki smo jih imeli v preteklosti. In kot sem rekel, Naš cilj je, da bi imeli v mislih dvojni učinek. Imamo finančne instrumente v primerjavi s prehodnim obdobjem. Sedaj se res trudimo in upamo, da bomo lahko prišli in izpolnili ta cilj. Ampak za to potrebujemo tudi. sodelovanje držav članic. Države morajo biti voljne sodelovati pri tem in zato upamo, da bodo lahko države bile bolj seznanjene s finančnimi instrumenti. Ker na prvi pogled je to nekaj zelo problematičnega, upravno gledano. Ampak seveda smo posem prepričani, da imamo tu lahko zelo dobre rezultate. In mislim, da imamo sedaj dobre usmeritve, trudimo se, to ponujemo državam članicam in tak način in smo lahko uspešni, po mojem mnenju. Upam, da sem s tem odgovoril na vsa vprašanja. Ne vem, predsedujoča, moram še nekaj odgovoriti. Nisem razumela. Kaj se dogaja z denarjem, ki je še vedno na voljo? Ja, oprostite. In kako je s tistim delom, ki je bil financiran? Ja. Torej, če imamo uporabljena sredstva v jamstvenem skladu, recimo v preteklosti, med leti 2013 je bilo to res uporabljeno in ta jamstveni sklad se potem lahko prenese na ne, za nedoločen čas. To je na voljo za financiranje z države in regije. Torej, sklad še vedno obstaja po poteku tega obdobja programa. Sveda pod pogojem, da so se sredstva res porabila. Če je šlo le za zamrznitev sredstev, potem ta sredstva ne morejo biti prijavljena kot izdatki. In potem? Denar ne more ostati državi članci. No, sedaj smo ob koncu obdobja, to je jasno. Predsedujoča, ne vemo, koliko, koliko teh sredstev bomo imeli in če se nismo porabili in kaj ne bodo izdatki. Kaj ti izjava o izdatkih bo objavljena 31. decembra letos, torej potem bomo lahko rekli, kako bo s tem 12 mesecih in videli bomo, kakšna je bila situacija, torej po koncu programa. Tega nisem razumela, morda bo to razumela gospa Kalorajt, izvolite. Hvala. No, kaj se bo zgodilo v koncu programa, to ni jasno. Recimo, tudi če sprejmamo to, da je bil uporabljen ta jamstveni sklad, potem se to lahko prenese. Ampak načeloma bi podprla to. Ampak kaj to pomeni, da so se porabila sredstva? Kajti doslej smo videli takšna primera, recimo, če imamo 5 milijonov jamstev, je potem sprijeto to, da porabimo 5 milijonov. Ampak v jamstvenem skladu imamo visoko raven tveganja, recimo 20 odstotkov in potem porabimo 1 milijon, ne 5. Ne vem, ne vem, kako bomo to preračunali. Pravičujem se, ampak ne moram odgovoriti na to vprašanje na zelo jasen način, ampak tu vidim precej pomislekov, da bi ob koncu programa to rešili. Po drugi strani pa tudi vemo, da niso vse države članice vključile finančnih instrumentov v novo obdobje programov. Recimo, ti imamo načrte razvoja podeželja iz istih razlogov. Tako da ne vemo, kaj bo s tem ob koncu programa. Čakajo na konec in mogoče bodo potem pripravljene to preučiti in bomo imeli bolj zanimive finančne instrumente. Zaenkrat to ne izgleda zelo dobro v novem obdobju programa, kljub temu, da je komisar Hogan to omenil, spodbuja finančne instrumente, da ga plačevalce bi seveda radi, da bi to dobro delovalo. Države se niso pripravile, da bi radikalno povečale rabo sredstev. No, slišali smo, da je to testno obdobje, ampak je tako ni bilo, leta 2006-2007 smo že predvideli ta sredstva, imeli smo pet sklada, torej to testno obdobje je trajalo kar nekaj časa. To moram reči. Če bi imeli politične pritiske, bi se stvari lahko spremenile. Kako politično pritisniti? Na no, poročilu smo politično korektno rekli, da komisija seveda promovira te finančne instrumente. Če ne bi bila politično korektna, bi rekla, da bi to delovalo le če bi dali na stran nekaj sredstev za finančne instrumente. Če ne bi bilo tako, potem bi dobili sredstva kot običajno v kmetijskem sektorju. In to so nepovratna sredstva in težko je spremeniti nepovratna sredstva v posojila. Seveda eh, je manj tvegan in boljše imeti nepovratna sredstva. Tako, to ni tako kot pri kohezi, ampak vedno najdemo ljudi, ki še niso prejeli EU sredstva, in tu je nekaj manjše skupine upravičencev, to so MSP-ji, recimo, ki se lahko prijavijo, ki pa niso upravičene prvotna sredstva. Večina vlagatelji dobi ta sredstva. Če ni nekega obveznega učinka, ne razumem, zakaj bi države razjezile kmete, zato da se bolj porabijo ta sredstva. Ni bilo birokratskih razlogov, gospod Gajers zakaj države niso oblikovali finančnih instrumentov. Vprašali smo tiste, ki so to pripravili, na to oblikujejo. In zakaj tega niso storili? Ni šlo za birokracijo, šlo je za popraševanje. Menili so, da ne bi bilo dovolj popraševanja, zato tega niso oblikovali. Potem ste vprašali, kako to obravnavati v kontekstu letne razrešnice. No, ko se je začelo zadnje obdobje, sploh ni bilo jasno, koliko denarja v komisiji naj bi smatrali kot začasna plačila. Kaj bo šlo v finančne instrumente, ampak letno poročilo sodišča je to pravčilo in zdaj, ko ima komisija sistem, ko lahko v koncu leta preuči, kakšno je raven plačil v finančnih instrumentih. To je ločno za računovodske namene in to imamo tudi avanse. Številka smo voljo komisiji in seveda pri finančni reviziji se to preverjamo možno je predvideti poročila letni dejavnosti, če je vse dovolj jasno, bomo verjetno to menili, te zneske, ki jih imamo sedaj vsako leto v finančnem instrumentu. To ni nemogoče. Potem smo slišali vprašanje o obvezni udeležbi zasebnega sektorja. Ali lahko to pomaga? Ja, mislim, da to res lahko pomaga. Če je upravičenost sredstev pri evropskem financiranju odvisna od samih držav članic in od končnih učinkov. Potem bi prav gotovo videli več vzvoda. In na koncu, če bi se zgodilo, da bi ti instrumenti sedaj začeli biti operativni v novem obdobju, potem bi morali preučiti tudi kohezijsko platih instrumentov. K temu je pozvalo sodišče, da imamo v državah nizko število teh skladov tako da so šipki, da nimamo veliko majhnih skladov, kar bi privedlo do velikih eh, stroškov upravljanja in težav pri zagotavljanju tega, da se denar ne izgubi. Hvala za vašo pozornost. No, zdaj pa sem res nekoliko razburjena. Gospod Longo. Vprašanja komisije navedli ste na vprašanje računskega sodišča, da je mogoče neporabljena sredstva uporabiti za druge namene in spodbude. Zanima me, kaj se je s tem zgodilo. Tudi poročevalec bi prav gotovo rad videl, da izvemo več o tem. To je odgovor na šesto vprašanje komisije in računsko sodišče se strenja z nami lepo prosim za pisen odgovor, kajti na vsak način moramo vedeti, kaj se dogaja s temi finančnimi sredstvi. In eh, ne izključujem možnosti, da vam pošljemo še kakšno vprašanje. Niče več se ni javil k besedi. Hvala lepa za odlično poročilo in za odlično razpravo. Razprave nisem umetno podaljševala, ampak je bila samo po sebi tako dolga. Hvala lepa torej za vse, hvala tudi Evropskemu računskemu sodišču. Gospa Karolajt, želim vam lepo poletje, vidimo se spet jeseni. Naslednja točka pa je javna predstavitev. Gre za predstavitev o uporabi sredstev EU v državah članicah v partnerstvu z družbami zunaj zadevne države članice. Poročevalec je gospod Črnecki. Gospod Von bo prevzel zasedanje kmalo, zato ker vas bom morala zapustiti. Odeležiti se moram naslednje seje. Čez nekaj minut bomo začeli. Herzlich willkommen zu Pozdravljeni na javni predstavitvi o uporabi sredstev EU. Pozdravljeni govorniki, gospod Nisler iz GD Regio, gospod Drož iz Polske trgovske zbornice, pa tudi gospod Vitalios, državni sekretar z Mačarske. V drugem krogu je z nami gospod Akermar iz Blumer in Sans. Poročevalec je gospod Črnecki, ki mu dajem kar besedo. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sem iz Polske, očitno bom govoril poščini, seveda. Otrimovali smo in otrimujemo prejemamo veliko sporočil in signalov s podjetji. In to velja za Polsko, mojo državo, kot tudi za cel niz držav v našem delu Evrope, torej med novimi državami članicami. Majhna in srednja velika podjetja, pa tudi nekatera velika podjetja nam pravijo, da imajo občutek, da so številke in dejstva bolj pomembna. In da ko se prijavljajo za evropsko pomoč, na razpisih niso uspešni. In najbolj uspešna pa so podjetja iz eh, starih 15 držav članice Evropske unije. Tu imamo recimo dva primera evropskih skladov, kjer uh, se borimo proti, nezapos torej, proti <coughs> nezaposlenim oziroma temu, da bi imeli manj nezaposlenih na polskem. In ker so podjetja iz 15 držav članic bolj uspešna, dobimo občutek, da je to nepošteno. Torej, da se evropska sredstva vračajo nazaj neto prispevnica. Naj rečem, da imamo EU sredstva, ki so namenjena boju proti nezaposlovanju in ta so štirikrat dražja kot pa običajni tečaj za usposabljanje zaposlenih, to, kar organizirajo regionalni zavodi za poslovanje. Naj rečem tudi, če si pogledamo 100 največjih upravičencev sredstvo za inovacije in ekonomijo, to so sredstva, ki so namenjena podjetjem, ki pokažejo, da so našla inovativne rešitve za gospodarske težave. Tu imamo četrtino, torej 24 držav od stotih oziroma 24 podjetij od stotih, ki prihajajo iz starih 15 držav članic. Med prvimi stotimi na tem seznamu jih imamo 44. torej skoraj dva. 20 odstotkov jih je takšnih. Torej pri teh programih imamo 600 milijonov evrov namenjenih za podjetja izven moje države, To je kar precej problematično. Je tudi precej sporno, kajti lokalna podjetja niso slabša od drugih. Nikakor ne. Ampak to pomeni, da imajo podjetja iz starih 15 držav članic prednost, kot pa v novih državah članicah. In to seveda povzroča, da je tu vedno več evroskepticizma. No, ne bom povedal nič več kot to. Lahko pa rečem, da je tu zelo, zelo veliko nesorazmerja. Med številom uspešnih podjetij pri razpisih. Če to primerjamo s polskimi podjetji in razpisi v starih evropskih 15 državah ker so uspešna polska podjetja. Torej, tu imamo zelo, zelo velika nesorazmerja, zelo velik kontrast, to vidimo med novimi in starimi državami. Recimo, naj omenim nekaj številk iz leta 2014. Polska podjetja so bila uspešna na razpisih tujini in sicer imamo tu približno 300 milijonov evrov sredstev ki so jih počrpale v istem obdobju, so tuje podjetja, predvsem iz starih 15 držav Evropske unije, bila uspešna na razpisih vrednosti 3,5 milijard evrov. Torej, tu vidite 12-kratno razliko. In tu je nekaj, kar se lahko celo poslepša in kar lahko privene do velike gospodarske vsega vrzeli med bogatimi državami, nitoplačnicami in revnimi državami. Recimo Poljska je ena izmed teh držav med šestimi revnejšimi državami. Imamo tudi Romunijo, Bolgarijo, Latvijo, Mačarsko in druge. Torej, mislim, da tu ne gre le za gospodarsko vprašanje, ampak tudi za socialno vprašanje. In to je nekaj, kar postaja vedno bolj sporno. Vse pri nas doma. No ne politično gledano, ampak predvsem med podjetji. Med tistimi podjetji, ki ne morejo razumeti, zakaj v zadnjih letih vidijo toliko polskih podjetij, ki bankrotirajo, ker recimo niso uspešne razpisi za gradnjo avtocest. Hvala lepa. Povedati moram, da me je vaš uvod že nekoliko presenetil, kaj te vidje notranjega trga in bistvo Evropske unije je pač eh, v odprtih trgih. Vedno sem mislila, da najboljši dobijo javno naročilo, ampak sedaj bom verjetno a, bolj pametna po tej predstavitvi. Besedo dajem gospodu Nislerju, povedanem bo več o tem, kdo ima največ koristi od pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj. Uh, Hvala lepa. Začel bom z vprašanjem, kdo so koristniki Evropskega sklada za regionalni razvoj od 2004, uh, ko so se Evropske unije predložile vzhodno in srednje evropske države. Predstavil bom nekaj korakov, na začetku vas bom upozoril samo na nekaj osnovnih številk. Če si pogledate trenutno delitev med EU15 eh, e in deležem e SRR -ja in EU13, potem lahko vidite, da nekoliko več finančnih sredstev gre EU13. Ampak to je samo površen pregled. Če želite vedeti, kaj to pomeni, morate zadeve preučiti nekoliko bolj natančno in sicer koliko pomoči pride do posameznega prebivalca v teh zadevnih državah. Prav gotovo lahko vidite, da je največ podpore namenjene EU 13. Če primerjamo številke lahko vidimo, da je v EU13 povprečje 250 evrov na posameznika, nekaj čez 50 pa v EU13. To vam jasno pove, kam so namenjena sredstva iz eh, sklada za regionalni razvoj. To je še bolj jasno če si pogledamo naslednji graf, namreč če to primerjamo z stopnjo BDP-ja, kakšna je stopnja razvoja zadevnih držav, vidimo lahko, da čisto na desni vidimo zeleni stolpec, to je EU13. Odstotek je približno odstotka, torej povprečje. Če to primerjamo z EU15, lahko vidimo, da je EU15 sicer bogatejša, ampak njihov delež je približno nič celih 20 odstotka njihovega BDP-ja. Če si bolj specifično pogledamo države, lahko vidimo, da imajo nekatere zelo veliko od eh, teh sredstev, Mačarska vodi z 3,5 odstotki. Romunija in Bolgarija nista med eh, najuspešnejšimi državami in to vas bo morda presenetilo, vendar to je mogoče razložiti tako, da vam povem, da sta ti dve državi v EU vstopili leta 2007. Najprej sta bili v okviru režima postopnega uvajanja. To pomeni, da so v prvih treh letih ravni povečevali postopoma in eh, zato ti dve državi nista v ospredju. Če bi imeli vključen vsa leta, bi zadeva izgledala drugače. Prav tako je zelo pomembno upoštevati, kaj ta denar predstavlja v kontekstu nacionalnih razmer. Strukturni in eh, naložbeni skladi so pomembni. Številke so iz obdobja 2011-2013 in to predstavlja zelo pomemben delež javnih naložb v srednjeevropskih in vzhodnoevropskih državah to gre celo do 80 ali 85 odstotkov za Slovaško. Ampak, eh, če bi vzeli povprečje držav na levi, bi bili približno pri 50 odstotkih. Romunija in Grčija sta morda presenetljivi, morda je presenetljivo, da ti dve državi nista više, ampak to je povezano z specifičnimi elementi, namreč v teh, teh državah je še vedno precej visoka stopnja javnih podjetij, javno podjetja, ki niso bila privatizirana v primerjavi z podjetji kot oziroma državami kot je Slovaška. In uh, naložbe v ta podjetja štejejo kot javne naložbe. Zato je njihov delež iz kohezijskih skladov, samo na vides manjši. Ampak tudi tukaj lahko vidite, kaj kohezijska politika pomeni in eh, jasno je, da ima velik pomen. Kdo ima torej koristi od kohezijske politike? Jasno je, da so to države, ki dobivajo sredstva za naložbe. Vprašanje je, ali ima tudi EU15 kakšno korist od tega. Kmalo vam bom povedal, da to drži, torej tudi EU15 ima koristi od tega, namreč v obliki različnih učinkov preliva. Prvič s pomočjo pogodb, ki so dodaljene EU15. Poljska študija, kolikor razumem, govori o petih odstotkih sredstev na polskem. Torej, pet odstotkov je bilo dodeljenih podjetjem iz EU15. Ampak po naših raziskavah smo ugotovili, da je morda bolj pomemben vidik učinek preliva na področju trgovine. To pomeni, da se vlaga v eni državi, to pomeni, da se življenski standard ljudi dvigne, s tem se poveča tudi popraševanje, zaradi tega je več uvoza in države EU15 imajo korist od tega. Tukaj smo izbrali primer Nemčije, zato da pokažemo, kaj s tem mislimo. Naprimer, primer Nemčija-Polska od leta 2004 do leta 2014 smo videli, da se je delež nemškega izvoza na Polsko povečeval med 2,6 do 4,2 odstotka na leto. Torej, delež vsega izvoza na Polsko. To je občutno povečanje. Prav tako morate upoštevati, da se je količina nemškega izvoza v celoti prav tako povečevala. Gre torej za velike številke. V tem grafu lahko vidite tudi, da je kriza nekoliko upočasnila rast. V prvih letih je šlo za zelo strma povečanja, ravni so sedaj bolj stabilne. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, ampak to je eden tistih pomembnejših razvojev dogodkov, na katere lahko opozorimo. Vendar po drugi strani lahko vidimo tudi, da ima Poljska več prihodka in zaradi tega imajo tudi bolj diverzificirano strukturo popraševanja. To pomeni, da ne uvažajo samo iz EU15 in iz Nemčije, Čeprav, če si pogledamo ta graf tukaj, lahko vidimo, da je delež uvoza na polskem iz Nemčije še vedno približno 27 odstotkov, torej več kot četrtina uvoza v, na polskem prihaja iz Nemčije. Ampak v obdobju od leta 2005 do leta 2014 je prišlo do rahlega zmanjšanja. To je mogoče različiti čisto preprosto in sicer v teh državah, kakor v vseh državah EU, Poljska sedaj več uvaža iz preostalega sveta. To pomeni uvoz iz Azije, z Kitajske in tako naprej. Te države imajo večji delež tudi v uvozu Poljske. Torej, vidite lahko, da se delež EU15 manjša, preostali svet pa ima vedno večji delež. To je splošen fenomen, ki velja tudi v tem primeru. Kdo ima torej koristi od kohezijske politike? Po našem mnenju imajo koristi tako EU15 zaradi trgovinskih tokov, ki se sprožijo zaradi razvoja v državah, kjer se strukturna sredstva porabljajo. Vendar tudi preostali svet povečuje svoj delež. Če vam lahko navedem številko, poskusili smo izvesti simulacijo z našimi makroekonomskimi modeli in naložbe na polskem bi lahko prinesle približno nič celih dva odstotno povečanje izvoza iz Nemčije na Polsko na leto. Torej, to je vseeno nekaj, kar je pomembno. Sedaj pa sklepi. Če si zastavimo vprašanje, kdo ima koristi kohezijske politike, moramo upoštevati več dejavnikov. kam se vlagajo ta sredstva, katere so glavne države, ki imajo prednost od teh naložb, kakšni so trgovski tokovi, ki jih to sproža in kakšen je učinek tega trgovinskega toka. Vendar upoštevati je treba tudi stroške kohezijske politike, kajti Denar se pobira od evropskih davkoplačevalcev in se daje na razpolago Evropski uniji, zato da se financira kohezijska politika. To pomeni, da so netoplačnice bolj obremenjene in če to drži, potem je treba tudi to upoštevati. Če upoštevamo vse dejavnike, ki jih je mogoče v nekem ekonometričnem modelu, potem je podoba naslednja. kohezijska politika najbolj koristi tistim državam, ki jim je politika tudi namenjena. Če si pogledate čisto na levi strani tega grafa, lahko vidite, da je učinek na rast v državah kot so Latvija, Mačarska in Poljska več kot 4 odstotke. Če si pogledate na desno, naprimer Italija ali Nemčija, ki sta neto plačnici, lahko vidite, da za Nemčijo to predstavlja zelo majhen pozitiven saldo na rast. Sicer ga ne morete videti na tem grafu zaradi resolucije, ampak to je mogoče pripisati predvsem trgovini. Če si pogledamo torej vprašanje, kdo ima koristi od te politike, to so države prejemnice. Vendar to je tudi nekaj, kar ima pozitiven učinek tudi na druge države zaradi razvoja trgovine. Sedaj pa časovnica. Mislim, da je to prav tako nekaj, kar bi morali upoštevati. Gre za povzetek tega, kar se je zgodilo za naložbami v kohezijsko politiko v obdobju 2014 do 2030. Izvedli smo simulacijo s pomočjo modela Quest. Kaj lahko vidimo? Seveda ne gre samo za rast BDP. To ima močan učinek tudi na druge dejavnike, naprimer produktivnost. Produktivnost raste, včasih celo bolj kot BDP, gre za naložbe in plače. Rast vseh teh kazalnikov je zelo velika med 3 eh, in 4 odstotki. Če si pogledamo še v daljno prihodnost po letu 2023, lahko vidimo, da je večina tega učinka vzdržnega. To pomeni, da smo ustvarili situacijo, kjer smo poskrbeli za vzdržen razvoj teh držav. Zakaj se kazalniki nekoliko nižajo? To je mogoče razložiti preprosto s tem, da je treba vzdrževati infrastrukturo, treba je upoštevati stroške popravil in tako naprej. Ampak z naložbami v kohezijsko politiko lahko zagotovimo trajno rast na področju razvoja. Zdaj pa še sklepi. Države članice, ki so se pridružile po letu 2004, so glavne prejemnice strukturnih in kohezijskih skladov. Finančna sredstva, ki se uporabljajo v teh skladih, so občutna, še posebej, če upoštevamo številke na posameznega prebivalca. Prav tako to pozitivno vpliva na razvoj EU13, Tudi EU15 ima koristi zaradi učinka preliva. To je sicer pomembno, ampak tega je vedno manj zaradi vedno bolj odprtih trgovinskih odnosov, ki jih ima Evropska unija. To je na kratko povzetek moje predstavitve. Hvala. Okay. Uh, Hvala lepa. Gospod uh, Nisler tisti, ki pozorno spremljate delo našega odbora, veste, da jaz nisem gospa Gresle, vrnila se bo kasneje, ta čas bom predsedoval jaz. Hvala, gospod eh, Nisler, za vašo predstavitev, to je bilo zelo zanimivo. Naslednji dve predstavitvi bosta predstavitvi strani posameznih držav članic. Najprej je na vrsti Poljska. Jerzy Drost je prvi, on je nekdaljni veleposlanik, potem je bil tudi direktor odnosu za zunanje zadeve pri Polski trgovski zbornici, sedaj pa je tudi namestnik vodje stalnega predstavništva Republike Polske v Evropski uniji. Veselimo pa se že vaše predstavitve. Izvolite. Uh, thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsedujoči, hvala lepa, da ste me povabili sem na vaše zasedanje. Povedati želim nekaj besed o današnji temi. Če se strinjate, bom govoril polsko. Želim bi vam povedati nekaj več o svoji predstavitvi. Govoril bom o dejstvih in o prednostih, koristih, ki so jih polska podjetja imela od eh, udeležbe v Evropskem skladu za regionalni razvoj in v sorodnih skladih. Prav tako želim povedati nekaj o tem, zakaj se skladi ne koristijo in zakaj so nekateri projekti v zaostanku na polskem. Potem bom povedal še nekaj o sodelovanju tujih podjetij, podjetij, ki so aktivna na polskem in eh, tudi ta podjetja imajo koristi od sredstev EU. Potem pa še par besed o javnih naročilih, o tem smo danes že govorili. Torej, med letom 2007 in 2013 je Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in kohezijski skladi. Ti skladi so torej bili aktivni tudi na polskem. Poljska je pred vstopom v EU črpala predpristopno pomoč. Po pristopu EU je imela dostop do vseh skladov EU. Poljska zaenkrat porabi približno 4 milijarde zlotov na mesec, zato da koristijo sredstva iz skladov, ki sem jih navedel. Mi smo tudi največji prejemniki kohezijskega sklada. Poljska je prejela 20 odstotkov finančnih sredstev, ki so na voljo za vse države članice v okviru tega sklada. Denar se porablja za operativne programe, inovacije in tudi za razvoj ter regionalne programe. Evropski sklad za regionalni razvoj je pomemben vir. Njegov namen je zmanjšati razlike na podeželju, vendar tega se zavedamo vsi. Na polskem ESRR pomaga razvijati podjetništvo, razvoj, ulaga se v turizem, strukturni razvoj, kulturo, socialni razvoj, razvoj informacijske tehnologije ter mednarodno sodelovanje. Prejemniki finančnih sredstev iz tega sklada so večinoma podjetja, inštituti, nevladne organizacije ter lokalne in regionalne oblasti ter raziskovalni inštituti. V obdobju 2007 do 2013 so bili v okviru SRR financirani operativni programi, 16 je bilo regionalnih programov, program tehničnega razvoja, program teritorijalnega sodelovanja ter okoljski program ter tudi inovativni program na področju okolja. Ne bom navajal podrobnih številk, ker so vam pač na voljo. Ampak te številke jasno kažejo, koliko denarja je bilo porabljenega na polskem. Povedal pa vam bom, da od 14. junija, torej pred enim, do, od pred enega meseca smo prejeli 301.700 zahtev. in te zahteve znašajo 613 milijonov 400 tisoč evrov. S tem se podpira podjetja in tudi inštitute. Pomoč je vodila do novih storitev, do novih delovnih mest, do rasti. Izboljšala se je konkurenčnost, inovativnost, povečala se je tudi. baza znanja, ustvarjena so bila nova delovna mesta, nova podjetja, ustvarjali smo storitve, ki so zelo inovativne, razvija se infrastruktura, podjetja lahko konsolidirajo svoj položaj na trgu, izboljšali smo izdelke in storitve, prav tako pa smo izboljšali sodelovanje z inštituti za raziskave in razvoj. Če lahko povzamem dosežke, potem mislim, da je treba najprej odgovoriti na vprašanje, kdo je imel koristi od teh skladov. To so prav gotovo podjetja. Naprimer, operativni program za inovativno gospodarstvo. Ta je prav gotovo pomagal podjetjem. Ampak tudi posredne prednosti imajo podjetja, kajti naprimer lokalne oblasti dobijo denar, ampak od tega imajo prednosti tudi podjetja zaradi izboljšanje infrastrukture, naprimer. Težko je opredeliti sektor, ki je imel največ koristi od tega. Naprimer, na farmacevskem področju so prav tako želi veliko koristi, enako pa velja tudi za tehnični sektor, za sektor kmetijstva in za informacijsko tehnologijo. Podjetja so s tem denarjem izvajala tudi raziskave in razvoj sredstva EU so praktično edina podpora za inovacije. Na polskem pripravljamo projekt, namenjen iskanju specifičnih rešitev, zato da bi spodbujali projekte v inovativnem gospodarstvu. Naš namen je, da bi zagotovili davčne spodbude, vendar to je še vedno na zelo osnovni ravni. Naložbe v lokalnih organih so se izboljšale, izboljšala se je kakovost naložb, boljše so ceste, boljši je promet in boljša je tudi kakovost življenja. Imamo naprimer boljše cevovode, po katerih teče voda in tudi boljše čistilne naprave. Obravnavali smo tudi nekaj nenavadnih primerov, naprimer v okolici prometnih vozlišč se oblikujejo posebni centri za podjetništva. Blizu pomembne prometnice, naprimer, so v zadnjih letih organizirali tri pomembne industrijske cone denar, ki se zasluži na teh področjih, se je zelo povečal v zadnjih letih. Seveda, vlagatelji potrebujejo ljudi, s katerimi sodelujejo, če naj bi vlagali. Program za vzhodno Polsko je bil zelo pomemben v okviru Evropskega sklada za regionalne razvoje. S tem smo zmanjšali razlike v razvoju med posameznimi regijami. Razvili smo, naprimer, boljše ceste, boljše šole in uh, ljudje v tej regiji so začeli delati ali pa oblikovali so svoje podjetja. Zdaj pa ovire za sofinancirane projekte. To so ovire, ki so jih posredovala podjetja v številnih raziskavah ki jih je izvedla naprimer nacionalna trgovska zbornica. Ta del govora bom razdelil na več delov in sicer ovire, ki niso relevantne za sredstva EU, kajti tudi takšne ovire obstajajo. Gre za neizvajanje sredstev ali nečrpanje. Če so vloge preveč zapletene, če je preveč birokracije in ljudje ne razumejo denarja, ki je na voljo, potem nastanejo težave. 34 odstotkov ljudi je dejalo, da je to razlog, zakaj ne črpajo sredstev. Drugič, ni programov, s pomočjo katerih bi lahko prišli do sredstev. Skoraj 24 odstotkov podjetij je navedlo to kot problem in potem seveda še pomankanje zaupanja 20 odstotkov, pomankanje znanja o tem, kako izpolniti vlogo in katero dokumentacijo je treba poslati 12 odstotkov. Okrog 10 odstotkov podjetij je navedlo, da finančnih sredstev ne potrebujejo ali pa da nimajo časa. Na to sicer ne moremo vplivati, ampak kar zadeva ovire za projekte financiranje strani EU, poznamo štiri vrste ovire. Prvič, ovire na področju financiranja. Prva je potreba potem, da vlagatelji vložijo nekaj svojega denarja. Za MSP je to velik problem, kaj te ta podjetja imajo običajno na voljo le malo kapitala. Naslednja ovira je prav tako finančne narave in sicer gre za potrebo po kreditih za posojila za izvedbo projekta, če del plačila ne pride pravočasno. Kar zadeva pravne ovire, gre za pomankanje jasnosti in za spremembe v polski zakonodaje in tudi težave pri tolmačenju zakonodaje EU. Naslednja težava je revizija zakonodaje, potem zapletena zakonodaja za podporo, to je bilo navedeno kot eh, pravna ovira potem zapletene smernice za izvedbo projektov EU. Tudi to je ovira. Kakor vidite, se beseda zapleten ali kompliciran večkrat pojavi, ko govorim o ovirah za izvedbo projektov EU. Zapleteni postopki pri javnih naročilih, naprimer, tudi to smo slišali. Problemi na področju logistike. Najprej birokracija. Preveč je potrebne dokumentacije okrog projekta, preveč je potrdil, certifikatov in žigov, ki so potrebni. Naslednjič, to so zelo časovno potratne uloge. Prav tako prepogosto spremljanje in nadzor v zvezi z izvajanjem projekta, potem pa informacijske ovire najprej, kar zadeva pomenkljivo sposobnost pri zbiranju in upravljanju informacij, to je sicer problem podjetij, ampak to prav gotovo vpliva na MSP-je. Potem gre za pomankanje dostopa do jasnih informacij o tem, kako bi lahko zagotovili financiranje. Na koncu želim povedati še nekaj o prednostih ki jih imajo podjetja, ki delujejo na polskem, vendar imajo tuje lastnike. Več predstavnikov podjetij, pa tudi institucij, kot je naprimer nacionalna trgovska zbornica, je navedlo, da je vladna podpora ena najboljših spodbud za vlaganje v državi, kot je Polska. subvencije znašajo približno 20 odstotkov naložb teh uh, podjetij na polskem. Torej 20 odstotkov njihovih zadanih ciljev. To ni nujno nekaj slabega, kajti Poljska je tudi članica Evropske unije, vendar dejstvo je, da Nekateri vlagatelji, ki se odločijo za vlaganje na polskem, vlagajo v polni zavesti, saj vedo, da bodo dobili večje subvencije na polskem kot kjerkoli druge. To po eni strani prav gotovo spodbuja gospodarski in podeželjski razvoj na polskem. Vendar, če bi ta številka narasla na več kot 20 odstotkov, potem bi lahko začela trpeti polska podjetja. In še zadnja tema, ki sem jo želel omeniti, so javna naročila. Gospod Črnecki je to omenil v svojem uvodu. Res je. Tuja podjetja, ki se udeležijo javnih razpisov na polskem, dobijo večkrat pozitiven rezultat kot eh, naprimer polska podjetja. še posebej več kot polska podjetja, če konkurirajo v drugih državah v Evropski uniji. Strokovnjaki Razvojnega inštituta na polskem menijo, da bi se Poljska morala boriti proti protekcionizmu. Oni so to precej strogo zapisali. In to ni nujno neresnično. izbira podizvajalcev je nekaj, kar je opredeljeno z izvorom podizvajalca, ne samo s kakovostjo storitev. To ima seveda posledice tudi za dolgoplačevalce, ki plačajo za to javno naročilo. Prav tako imamo zelo pomembno institucijo, to se imenuje poslovni center in eden od razlogov, zakaj polska podjetja ne dobijo javnih naročil v tujini, ta, da se polski izvajalci posvečajo nacionalnemu trgu in ne menijo, da imajo veliko možnosti, da bi dobili javna naročila v tujini. Seveda smo začeli sedaj novo obdobje finančnih perspektiv in eh, na koncu lahko rečem, da bom optimističen. Polska podjetja se hitro učijo in upajmo, da bodo v novem finančnem obdobju potegnili prave sklepe in da bodo poskrbeli, da bodo bolj prisotni na trgih Evropske unije. Tako z vidika udeležbe na javnih razpisih, kot tudi z vidika, da se bodo bolje naučili izkoriščati sredstva Evropske unije, kajti dobro vemo, da bomo v naslednjem finančnem obdobju 2014 do 2020 imeli na voljo še več denarja, to je zelo velik izjiv za Polsko, namreč da ta sredstva učinkovito uporabi. Nacionalna trgovska zbornica je poslovna organizacija, ki ponuja podporo polskim podjetjem pri tem, da izpolnijo cilje. Hvala. Thank you, uh... Hvala lepa, gospod Drozd, za vaš prespevek in da ste predstavili polsko perspektivo. Naslednja govornica je gospa Vitalios iz Mačarske, je državna sekretarka in dela v uradu Mačarske slovenskega premijeja, del eh, državnega sekretarijata za razvojne politike je. Hvala lepa, eh, gospod eh, predsednik, gospe in gospodje. Jaz bi rada podala svoj prispevek v mačarščini. Hvala lepa za povabilo na to predstavitev. Letošnje leto je za nas zelo pomembno, pa ne zgolj za Mačarsko, temveč za vse države članice tu je prišlo sedaj do konca novega, starega obdobja, začenja se novo razvojno obdobje. Mi smo pripravljeni in naša vlada je trdno odločena, da bo leto 2015 tako eh, dokončala, da bomo do konca leta porabili denar, ki smo ga prejeli. To ni eh, enostavno, je pa izvedljivo. Naj navedem nekaj. Eh, podatkov. Eh, po volitvah leta 2010 smo eh, prevzeli eh, težaven sistem. Prejšnja vlada je naredila veliko napak pri porazdelitvi Eh, podpor in eh, niso upoštevali, kaj potrebujejo upravičenci. Eh, Evropska unija dela sedemletnimi obdobji, se pravi pravila za uporabo denarja so določena za sedem let in mi sistema nismo mogli takoj spremeniti. Leta 2010 smo imeli zamenjavo vlade, kar pa zadeva vsebinska vprašanja. Eh, in izvedbo tu pač nismo mogli ničesar spremeniti. Okvir 2007 do 2013 je bil že. Uh, do polovice porazdeljen in naš cilj je bil, da pospešimo izplačila. Žal pa je obstajala realistična možnost, da Mačarska pri tem izgubi veliko denarja in zaradi tega nismo imeli eh, časa za večletno usklajevanje. In ugotovili smo, da obstajajo določene nasprotja. Eh, vlada se je soočila s pričakovanji potrebna eh, so bila prilagajanja. Leta 2014 je urad eh, premijeja prevzel koordinacijo in operativne programe eh, so potem eh, poverili posameznim resornim ministerstvom. Do konca leta 2014 smo imeli 70 tisoč projektov, ki so prejeli denar tu smo pogodbeno uh, vezali 30 milijard uh, evrov. Najbolj uspešni programi so bili na področju okolja, energije, regionalnega razvoja, razvoja prometa. Približno polovico denarja eh, smo namenili razvoju prometa in okolja, pa tudi za izobraževanje, za poslovanje, razvoj podjetij, zdravje, eh, smo porabili veliko denarja. Kar pa zadeva prometno infrastrukturo, tu smo imeli 1400 projektov, eh, za katere smo sklenili eh, pogodbe v vrednosti 10 milijard evrov. Pri razvoju prometa smo imeli tudi določene prioritete, cestni promet, železnica, javna prometna sredstva in kolesarstvo kolesarski promet eh, so bili deležni eh, intenzivnega razvoja. Kar pa zadeva železnico, eh, smo razvili 236 km, to so novi tiri oziroma modernizirane mreže. Kar pa zadeva kolesarjenje, zgradili smo 855 km novih kolesarskih Eh, poti eh, izgradnja eh, podzemne železnice v Budimpešti in šestih cest tramvajev je bila zelo pomembna. 527 km novih cest smo izgradili, modernizirali smo 2700 km cest, kar pa zadeva razvoje E, pri delovni sili, torej tu smo se osredotočali na izobraževanje, na pripravo delovne sile na zaposlitev in eh, odprava eh, segregacije romskih otrok. Eh, investirali smo v eh, razvoj eh, visokega šolstva. Pomembna je, pomembno je vključevanje v eh, določenih regijah in odprava eh, segregacije v določenih občinah. Eh, to so bili zelo pomembni ukrepi, pomembni so tudi ohranjanje zdravja, razvoj človeških verov. 521 eh, šol smo modernizirali, tudi univerze smo modernizirali. V ospredju pri zdravstvu so bili Eh, modernizacija eh, bolnišnic in podobno. Eh, spodbujanje razvoja spretnosti za tiste, ki so želeli vstopiti v trg dela, je bilo tudi zelo pomembno. Zelo pomembna je tudi trajnostna energija, energetska učinkovitost, varstvo voda, okolja, verov, potem ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami, vse to so pomembna eh, področja. En milijon ljudi smo zaščitili pred, eh, pred poplavnimi eh, škodami. 8 milijonov ljudi je oskrbljenih z zdravo pitno vodo. Na področju gospodarstva moramo seveda tudi omeniti razvoj in raziskave. Eh, osredotočamo se na informacijsko-komunikacijske storitve, na MSP-je eh, in razvoj modernih tehnologij. Eh, 29 tisoč eh, MSP-jev je prejelo ustrezne podpore, eh, nastalo je več kot 100 tisoč delovnih mest. Eh, pri razvoju in raziskavah smo investirali 1,2 milijardi, turizem 1 milijarda, komunalni razvoj skoraj da 1 milijarda, nicela 6 milijard evrov na področju uprave. Podjetja so prejela v celoti 5,4 milijarde evrov. Eh, to vključuje 43 tisoč eh, uspešnih projektov. Upravičenci, prejemniki eh, za projekte občinskih in proračunskih organov so prejeli tudi zelo obsežna sredstva. Za obdobje 2007-2013 smo obnavljali bolnišnice, mostove, in nastala je tudi eh, višja kakovost življenja. Če se peljemo po državi, vidimo eh, na dve minuti nove investicije posod po državi so eh, sklenili investicijske ukrepe oziroma jih še izvajajo. Vsi ti projekti zagotavljajo višjo kakovost življenja. Gospe in gospodje, evropska sredstva. Eh, spodbujajo rast tudi čez naše meje. Te pozitivne učinke vidimo zelo dobro tudi na tem, da veliko denarja dobijo tudi neto plačnice. Mi smo imeli 70 tisoč pogodb za projekte, 10 tisoč od tega pa. Uh, je sklenjenih z eh, eh, dobavitelji iz eh, drugih držav članic. Sodelujemo torej številnimi podjetji z tujo davčno številko. 30 milijard evrov in je tu bilo predvidenih in pridobljenih polovici projektov najdemo vsaj enega dobavitelja, ki je stotstotno v tuji lasti. Se pravi, eh, ne gre samo za samo udeležbo. Oglejmo si pravzaprav tudi plačane račune 24 milijard evrov. 15 odstotkov vseh računov je bilo plačanih dobaviteljev, ki so bili eh, v tuji lasti. Eh, če izplačila nadalje preučimo, lahko ugotovimo, da najdemo nadpovprečno visok delež tujcev zlasti pri velikih infrastrukturnih projektih, kot so promet, okolje in e-vlada. Pri podjetjih, ki imajo tujo davčno številko, je situacija nekoliko drugačna. E, e, programi za razvoj gospodarstva so na prvem mestu, 18 odstotkov tujih podjetij je tu in na drugem mestu so prometni projekti. E, torej, kdo so ti tipični e, e, tuji predstavniki? Ti prihajajo iz 15-terice, iz Francije, iz Nemčije, imamo številna podjetja. Oglejmo si potem samo velike projekte. V obdobju 2007 do 2013 smo imeli 55 velikih projektov, 45 je že dobilo pozitivno eh, poročilo. Eh, Evropske eh, komisije, tu gre za 8 milijard evrov, to so projekti na področju okolja, prometa in zdravja delež tujih podjetij pri eh, teh velikih projektih je 54 odstotkov in tu dominirajo avstrijska, eh, nemška, francoska podjetja. Tu gre za eh, gradnjo cest ali pa izgradnjo podzemne železnice, kjer je aktiven Siemens. Eh, torej iz tega lahko sklepamo, da veliko tujih podjetij profitira od teh evropskih sredstev. V obdobju 2007 do 2013 je eh, eh, Mačarska dobila 24,9 eh, milijard evrov dveh eh, milijard po letu 2012 še nismo mogli odpoklicati in vlada je sklenila, da bo pospešila izplačila. To nam je uspelo v enem letu. Smo za 25 eh, odstotkov povišali izplačila. Eh, torej, naši cilji so bili torej realistični, mi želimo doseči 100 odstotno absorpcijo. Če pač eh, eh, številke primerjamo s sosednjimi državami, lahko ugotovimo, da nam bo to tudi uspelo, da torej odpokličemo vse razpoložljivi denar. načrt smo lahko izpolnili v prvi polovici letošnjega leta. Storili bomo eh, vse za to, da eh, zagotovimo, da bomo v drugi polovici eh, denarja izčrpali razpoložljiva sredstva, dve tretjini vseh razpoložljivih sredstev so že stekle uh, v Mačarsko. Mačarska bo morda prva država članica s 100 odstotno absorpcijsko stopnjo. Vse države članice morajo biti pripravljene na to, da če imamo cilj 100 odstotno absorpcijo, da eh, moramo pravzaprav eh, imeti tudi obveznosti, ki so više od 100 odstotkov. In uh, zaradi tega smo torej tudi sprejeli više obveznosti in uh, to je bila pametna odločitev, kajti pri nekaterih projektih je tako, da jih itak ne moremo do konca izpeljati in zaradi tega je dobro, če uh, eh, smo prvotno bili nad 100 odstotkov, regionalno povprečje je 105 odstotkov in eh, pri Mačarski pa je to, eh, ta odstotek 112 odstotkov. Eh, konca meseca morajo podjetja in eh, državni organi izplačati dobavitelji. Eh, vlada računa s tem, da bi pri določenih eh, projektih bila zaustavitev pametna, ker pač dela ne bodo napredovala, da ne bi prišlo do izgud, bi bilo pač pametno, da določene projekte, kjer eh, prihaja do zamud in seznam letih je bil objavljen, zaustavimo. Eh, kar so pač eh, ti projekti ocenjeni za preveč riskantne. Eh, če želimo pravzaprav črpati eh, vsa eh, sredstva, ki so na voljo, moramo tako ravnati. Gospe in gospodje, pred velikimi izzivi smo. Pomembni cilj mađarske razvojne politike je, da zagotovimo gospodarsko neodvisnost in da ustvarjamo nova delovna mesta. Uvedli smo mnoge pozitivne spremembe. Glavni cilj je torej slejko prej, da ustvarjamo nova delovna mesta in da izvajamo investicije tako, da sredstva uporabljamo optimalno in ustvarjamo nova delovna mesta. Hvala lepa. Okay, uh, Hvala lepa, gospa Vitalijos, eh, za to, da ste nam eh, razložili koristi evropskih sredstev za Mačarsko, eh, pa tudi koristi za podjetja zunaj Mačarske. To je bilo zelo koristno. In nekoliko prehitevamo pravzaprav in sedaj imamo skoraj da 30 minut časa na voljo, če imajo pač kolegi vprašanja za vse tri predavatelje prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa tudi eh, vsem trem predavateljem in tudi gospodu Črneckemu za njegovo delo. Kar zadeva absorpcijsko eh, stopnjo za evropska sredstva v državah članicah, eh, mi moramo seveda govoriti o administrativnem bremenu, o v nekaterih državah članicah eh, nekatera podjetja in organi raje uporabljajo bančna posojila eh, kot evropska sredstva, ker eh, so pač le ta povezana s preveč birokracije. E, imamo toliko različnih postopkov in pravil za javne. Eh, razpise v državah članicah, da imajo pač eh, lokalna podjetja večje možnosti, da zmagajo na teh eh, eh, razpisih, saj je za tuja podjetja dostikrat težko kandidirati na isti način. In to ni v skladu z enim izmed glavnih pravil Evropske unije, se pravi zagotavljanjem konkurenčnosti mi bi morali razmišljati o nekem standardnem postopku za javna naročila. E, ista pravila, isti časovni okviri, ista e, pravila za ustvarjanje novih podjetij, kajti v mnogih primerjih je tujim podjetjem ljubše ustanoviti posem novo podjetje v sami eh, državi eh, članici, kjer kandidirajo za določeno naročilo, ker je bistveno laže, tako kot da kandidirajo eh, kot podjetje iz druge države članice. To je pač eden izmed problemov. Eh, vem, da obstaja visoka delovna skupina eh, za boj proti birokraciji. Prvi rezultati so predvideni za leto 2018. Mislim, da rezultate potrebujemo bistveno hitreje pred koncem tega programskega obdobja, zato da lahko eh, eh, izboljšamo črpanje sredstev eh, Hvala lepa gospodu Črneckemu. To je tema, pravzaprav, o kateri bi morali veliko govoriti v prihodnosti. E, mi potrebujemo torej standardne postopke, skupni pristop, e, popolno sodelovanje na področju kohezije in ne nazadnje e, potrebujemo manj birokracije na vseh ravneh, ko gre torej za evropsko kohezijsko politiko. Hvala lepa. Želi še kak kolega zastaviti vprašanje v tej fazi? Ne. Potem pa dam besedo vsem trem eh, predavateljem, morda lahko tudi jaz še nekaj dodam. Gospod Rost, vi ste omenili pritožbe podjetij. Mislim, da bi mnoge pritožbe lahko obravnavali na ravni držav članic. Omenjali ste kompleksnost, eh, pa tudi dosti krat tudi eh, pretiravanje in podobno. Države članice regije bi lahko pravzaprav imele tudi skupne projekte in dosti krat eh, ni dovolj znanja o sredstvih, ki so na voljo eh, in tudi tu bi lahko zagotovili boljše sodelovanje. Moje vprašanje, eh, države članice eh, regije, ali menite, da delajo dovolj, da bi si olajšale stvari sebi in tudi drugim, ko gre za pač kandidiranje za sredstva. Torej, to so vprašanja namenjena vsem trem. A v Polsce... Na Polskem imamo vladno organizacijo oziroma institucijo, ki se ukvarja z upravo in upravljanjem evropskih sredstev. To je v Ministrstvu za infrastrukturo in razvoj. Pa tudi Ministrstvo za gospodarstvo eh, tu intenzivno sodeluje in Tam imajo posebno strukturo, ki se ukvarja z podpiranjem takih projektov, zlasti, ko gre torej za razvoj MSP-jev. Po mojem mnenju je do sedaj bilo storjenega zelo veliko v polski upravi in vladi, vendar prav gotovo se da storiti še več. Nacionalno gospodarstvo dosti krat predstavlja pripombe, konkretne predloge, konkretne izboljšave, zlasti eh, ko gre za eh, zmanjšanje birokracije. Torej, zmanjšanje birokracije v nacionalni upravi. Gre za dostopnost do znanja, informacij, eh, in možnostih za sodelovanje v programih. Potem pa obstajajo tudi še e, organizacije kot Business Center Club, e, Nacionalna trgovinska zbornica in tudi drugi organi. Po eni strani podpirajo podjetja in jim pomagajo najti najboljše rešitve. Eh, da bodo lahko izkoristili sredstva Evropske unije, po drugi strani pa opozarjajo eh, vlado in tudi parlament eh, na mnoga vprašanja eh, glede uresničevanja evropske zakonodaje na polskem. Torej ne strinjam se povsem s predsedujočim, ki je formuliral to vprašanje. Poskušam na to odgovoriti, vendar tega tudi nočem eh, zavlačevati. Tudi države članice morajo na nacionalni ravni storiti še veliko, zato da bodo pač ti postopki poenostavljeni. To lahko storimo na nacionalni ravni, temu smo kos, seveda ob podpori Evropske komisije in evropskih struktur kajti sicer pač ne bi delovalo. Hvala. E, gospod Nisler, gospa Vitalios, morda želite vi tudi še komentirati? Hvala lepa. E, kar zadeva javna naročila, o tem bi rada še e, spregovorila. Torej, jaz. Yes, tega na mačarskem ne vidim, da bi eh, torej domači podjetniki zmagovali eh, na razpisih. Eh, no, kako zgleda v gradbeništvu, to sem že povedala. Delež mačarskih podjetij je pod 50 odstotkov, se pravi, eh, da je eh, tu več tujih podjetij. Mi podpiramo enotno ureditev javnih razpisov in javnih naročil. Tu eh, smo pripravili poenostavljen zakon, o katerem sedaj odloča parlament. Jeseni upam, da bomo lahko podpisali ta zakon in upam, da boste tem postopek javnega naročanja postal še bolj pregleden. Tu eh, smo imeli tudi javno posvetovanje in stalno eh, smo se eh, posvetovali tudi z Evropsko komisijo. Mislim, da smo s tem pravzaprav poenostavili sodelovanje podjetij. Če lahko še dodam. Eh, komisarka za regionalno politiko je pred kratkim oblikovala visoko skupino za poenostavljanje. Sestavljen bo strokovni odbor, ki bo v kratkem začel delovati. In prav gotovo ne bomo dobili rezultate šele ob koncu mandata. Ne, rezultate bomo prejeli eh, že prej, v naslednjih letih. Še nekaj je bilo omenjenega, kar je pomembno vprašanje, s katerim se ukvarjajo mnogi in sicer gre za pravilno uporabo pravil za javno naročanje. Ta pravila, kot veste, eh, niso nastala samo v Evropski uniji. Ta pravila izhajajo iz eh, pravil, ki so nastala na podlagi sporazumov VTUO in uporabljajo se tudi eh, v globalni konkurenci. In kolega iz Polske lahko prav gotovo tudi nekaj pove o izkušnjah s podjetji, ki niso iz Evropske unije, kako je z njihovim sodelovanjem pri razpisih polskih organov, eh, vendar oni ne sodelujejo na razpisih zgolj na polskem, temveč eh, v številnih državah je to mogoče. Nekatera eh, podjetja eh, so pač tu imela že svoje izkušnje, če temu diplomatsko lahko tako rečem. Potem pa, če govorimo o stopnji napak, stopnje napak pri javnem naročanju so najpomembnejši eh, vir za napake. Se pravi, pri javnem naročanju je največ eh, napak in mi iščemo načine, kako naj se lotimo tega problema. Mi menimo, da mora komisija poskrbeti za to, da države članice razumejo eh, pravila in jih tudi pravilno uporabljajo. Službe komisije eh, iz GD Regio so eh, investirale veliko v usposabljanje kadrov in razlaganje pravil. Torej, to je pomembno vprašanje in če tu želimo poenostavitve, potem seveda o tem lahko razpravljamo. Vendar ne pozabimo, ne smemo prehitevati. Javna naročila so lahko tudi povod za korupcijo in zaradi tega moramo te stvari vzeti zelo resno. Hvala. Uh, Hvala. Ma še kdo kakšno vprašanje? za naše goste v tem panelu? Ne. Dobro, mislim, da smo s tem zaključili to razpravo tega panela. Hvala za prispevke, da ste odgovorili na vprašanja. Sedaj gremo lahko na drugi del razprave. Ne, kolegica ne želi prevzeti predsedovanja. Ja, a si videla, da 15 minut prehitevam? Ja, in rada bi, da nadaljujem. Dobro. Gremo na drugi panel. Tu gre za akademski pregled. Gospod Roderick Ackerman je z nami iz Blue Mayer and Sons. Vidim, da je PowerPoint prezentacija že pripravljena. Ja, kje pa ste? Vedite si moram očala. Najprej bomo prisluhnili vaše predstavitvi, potem bomo prisluhnili še vprašanjem. Prosim. Ja, hvala lepa. Mm -hmm. Ja, prosili so nas naj opravimo nekaj precej posebnega nalogo. Pravili naj bi kvantitativno analizo podatkov, ki so na voljo glede TED podatkov po državah članicah med leti 2017 in 2014. In tu vidite, da je piše na prosonici, da imamo obdobje med leti 2012 in 2014. Zakaj? vsi TED podatki so na voljo, zato da se lahko snamejo, ampak tu potrebujejo kar nekaj predelave in programiranja. Nismo imeli dovolj časa za to, v tem času, ki smo ga imeli na voljo, zato smo uporabili podatke, ki so bili že predelani v skupini, ki se imenuje Odprti TED. In tam imajo na voljo podatke iz obdobja med leti 2012 in 2015. In tu smo uporabili 3-4 leta, ki jih imamo v tem nizu podatkov. No, naj omenim nekaj vidikov samih podatkih. Tu smo videli kar nekaj nedoslednosti ali anomalij v podatkih TEDA. In menimo, da gre tu za osnovne podatke in nepredelane podatke v odprtem tedu. Predelili smo približno 114 tisoč evidenc v tom obdobju med leti 2012 in 2014. In tu imamo približno 6 tisoč teh podatkov, kjer ni nobene države pri pogodbah in pri subjektih, kar seveda zapleta analizo pri čezmejnem sklepanju pogodb. Pri približno 10 tisočih podatkih ni nobenih zabeleženih vrednosti. Za dodeljene pogodbe pri 5 tisoč podatkih pa imamo nekaj dvoumnosti pri tem, kako so se zneski vnesli v sistem. Tako da imamo približno 15 tisoč podatkov, seveda so vključeni v samo evidenco, ampak nimamo vrednosti. Potem imamo tu mešanico pogodb. Imamo pogodbene pragove in ti se razlikujejo glede na vrsto pogodb in glede na pogodbene organe. To ni enostaven proces, da bi odpravili vse pogodbe v okviru objavljenih pragov, vse smo pustili v evidencah, ampak tu imamo razlike med državami in med tem, koliko je pogodb pod pragovi, ki se pravzaprav objavijo na TEDO. Potem še nekaj, kar je predvsej pomembno, ampak to ne vpliva na našo študijo. Tu imamo tudi imena pogodbenih organov in subjektov, ki se ne beležijo dosledno in kakršnakoli analiza pogodbenih organov in posamečnih podjetij je zelo zapletena, kajti, kot sem rekel, imena niso dosledno zabeležena. Tako, zdaj pa grem naprej na samo analizo. Ja, Opredelili smo približno 114 tisoč števil pogodb, 116 milijard evrov pogodb imamo tu. Kot lahko vidite tu, je šla večina v 13 držav EU. In kaj smo ugotovili? Približno 90 odstotkov pogodb po vrednosti je bilo namenjenih pogodbenim subjektom v državah pogodb. Na naše analize niso pokazali, koliko teh sredstev dejansko pride do druge države preko podružnice ali pogodbenika ali preko trgovca na debelo, ampak vemo, da imamo načeloma več pogodb v 15 državah EU z eno izjemo ali z nekaj izjemami. Pak preučili smo vse to in zdi se, da je tu kar nekaj velikih pogodb, zlasti primeru nizozemske in švedske. Tu smo imeli nekaj čezmejnih pogodb v teh letih in to vpliva na podatke iz teh letov. Torej, to pomeni, da je 10 odstotkov zneska tu, pogodbah, ki so čezmejne. Potem pa imamo tu nekaj zelo pomembnega, kar se je pokazalo v tej analizi. In sicer imamo tu znesek pogodb v 13 državah in če to primerjamo z državami v 15 državah, je to 78 krat večje, kot pa obratno, če primerjamo 13 držav proti 15 državam. Če ostanemo pri skupinah držav, tu vidimo, glavne čezmejne dobavitelje, to ne gre le za dobavo materijala, pri dobaviteljih imamo v mislih tudi čezmejne pogodbene subjekte. To je zelo jasno, da so glavni dobavitelji iz 15 držav EU, to je približno 70 odstotkov po vrednosti vseh čezmejnih pogodb. In kaj lahko še vidimo tu? Druge države izven EU in države kandidatke so v skupini približno 15 odstotkov dodeljenih pogod preko meja. Tu imamo glavnih 10 držav dobave po vrednosti in tu imamo Italijo in Španijo, Nemčijo, Avstrijo, Češko republiko. In tu lahko vidimo tudi nekaj drugih držav ki sem jih omenil na predhodni prosojnici, ki so izven EU, Južna Koreja, Švica. In na desnem grafu imamo tudi ZDA. Ampak Italija in Španija sta v skupini velikega dela, pogod skupaj z Avstrijo in Češko. Združeno kraljestvo je po številkah na drugem mestu. To je druga največja dobaviteljica, ampak tega ni na grafu vrednosti pri pogodbah. Torej, tu gre za precej veliko število pogodb z majhno vrednostjo. To smo pravili enostavno analizo glede storitev in dobave delovnih pogodb in tu lahko vidimo, da imamo največ čezmejnih pogodb, ki se naše na dela. Tu imamo 64 odstotkov po vrednosti vseh čezmejnih pogodb, ampak tu pa ničesa ne poznamo in ne vemo, koliko teh sredstev se dejansko vrne v državo do delitve ali pa tam ostane zaradi podizvajanja sami državi. Tako da imamo tu to področje, ki bi ga lahko dodatno analizirali. Mogoče je ena preč enostavno reči, da imamo 64 odstotkov vseh sredstev, ki zapustijo državo. Glede kategorij CPV, Tu vidimo gradbena dela, ki so na vrhu pri teh kategorijah. Imamo tudi opremo za transport, imamo pomožne izdelke, to je druga največja skupina in zato se namenja več sredstva pri čezmejnih pogodbah. Sedaj pa gledamo le čezmejne pogodbe, ki so dodeljene v 13 državah članicah EU, imamo Polsko, Romunijo in Slovaško. Te so skupini največjega števila čezmejnih sredstev. Polska je tu daleč na prvem mestu po posamečnih deljenih pogodbah preko meja. In tu imamo tudi glavne države dobaviteljice. 13 državah EU, potem imamo Italijo, Španijo, Nemčijo, Češko in Avstrijo. In tu ponovno vidimo Južno Korejo in Švico na tem seznamu vrednosti pogodb. In tu imamo tudi zelo podobno sliko, tako kot pri celotni Evropski uniji, ko govorimo o številu dodeljenih pogodb preko meja. Nemčija je tudi daleč na prvem mestu glede sorazmerja pogodb. Če poštevamo čezmejne subjekte. Sedaj pa, če si pogledamo bolj specifično Polsko, tu lahko vidimo zelo podobno sliko, kot smo jo videli na predhodnih prosovnicah. Imamo Japonsko, ki je sedaj dodana tu in je pri med prvimi desetimi dobavitelji. Трапа е слика прецей подобна. Dobro, s tem smo res povzeli dosedanjo analizo. No, to lahko povzamem tudi rekoč, da imamo tu približno 90 odstotkov pogodbenih sredstev med leti 2012 in 2014. In to sem pozabil omeniti, to je povezano sredstvi, ki so EU sredstva, torej 90 odstotkov teh sredstev je bilo vključenih v pogodbe v treh letih za pogodbene subjekte v istih državah, kjer so bili tudi pogodbeni organi. Potem še nekaj, kar se lahko naučimo iz tega, če govorimo o čezmejnem sklepanju pogodb. Imamo predvsej več pogodb med dobavitelji v državah 13, kot pa v skupini 15 držav članic. In potem imamo tu še nekaj priporočil. Dve priporočili imamo, najprej prvo, ki je pravzaprav povezana z neposrednimi in posrednimi čezmenjimi pogodbami. Verjetno bi to morali dodatno preiskati. Tako glede na to, koliko pogodbenega denarja državi zapusti državo in tudi koliko je teh sredstev, ki so v tujih pogodbah subjektov, koliko je v stani državi, koliko se jih vrne v državo, glede na to, da te pogodbe tu pomenijo daleč največji delež čezmejnih pogodb. In tudi, če domnivamo, da Večino dela izvedejo podizvajalci, ki sodijo isto državo kot pogodbeni organi. Potem še nekaj, kar se je pojavilo. Tega sicer ni bilo v analizi, ki smo jo izdelali, ampak pri izdelavi te analize smo vendarle nekaj ugotovili. Če si pogledamo pogodbe, ki jih dodelijo evropske institucije, imamo tu približno 35 odstotkov pogod, ki so glede na vrednost dodeljene belgijskim podjetjem. In tu sumimo, da imamo nekaj podobnega tudi pri posrednem podizvajanju. Mogoče bi to lahko dodatno analizirali. Tako, s tem sem povzel to dosedanje analizo. Hvala lepa. Okay, uh, thank you. Dobro. Hvala lepa, gospod Ackerman. Vsi kolegi, ki se tu, ne vem, če se skrivate en za drugim, ampak sedaj imate priložnost gospodu Ackermanu zastaviti kakršnakoli mora biti na vprašanje. Ne? Mogoče bi vas lahko jaz nekaj vprašal. No, seveda ste bili omejeni glede na naprošno pri analizi, ampak zanima me, če lahko podate nekaj odgovorov o tem, zakaj nekatere države dodelijo več ozmenih pogodb po druge. Pokazali ste prosojnico in tu ste lahko, smo videli, katere države so to Polska, recimo tu na vrhu pri čezmenih pogodbah, ampak zanima me, zakaj tako? Zakaj nekatere države dodelijo več pogodb? Ali imamo tu pravila pri javnih naročilih? Zato, da je teže za podjetja biti prisotni pri spisih. Ali lahko poveste, zakaj je tako? Ali lahko razložite, kako je s to predstavitvijo? Um, well, that... Ja, to je nekaj, kar smo ugotovili. To se je seveda pojavilo v tej razpravi. Žal, nismo imeli veliko časa za analizo teh vprašanj, In ta analiza nam je vzela vaš čas pred to obravnavo, tako da smo se strinjali z administracijo, da obstaja možnost, da bi nadaljevali to delo, da bi tu upoštevali tudi povratne informacije pri poročilu. No, strinjam se, to je prav gotovo nekaj zanimivega in to bi bilo vredno dodatno preučiti. Sprašujem se, kaj bomo zdaj s tem znanjem ljudem lahko sicer povemo, da denar steka v tujino, ampak govorimo lahko tudi o povezanem gospodarstvu. Odprte meje imamo, ampak vseeno nas to lahko skrbi. Kar zadeva največje dobavitelje za EU13. Italija je na prvem mestu, potem Španija, potem Nemčija, potem pa Češka. V odboru KONT smo bili v Makedoniji. Takrat smo zastavili tudi to vprašanje. Namreč, kdo so najboljši dobavitelji? Tudi takrat je bila to Italija, zato ker je imela najboljše stroje za kmetijstvo. Zanima me, za katere izdelke gre, kaj se dobavlja. Morda bi lahko razmislili ali bi to lahko vključili tudi v nacionalno gospodarstvo. Torej, kakšni izdelki se dobavljajo, to je prvo vprašanje, ali imate kakšne informacije v svezi s tem. In še drugo vprašanje, tudi za Polsko. To se mi zdi zelo zanimivo, kaj te na prvem mestu je Nemčija, tako po številkah, kot tudi po številu. Hrvaška je tudi visoko. Kaj vemo o dobavi na Polsko? Hvala. SA. Ja. Hitro pregled nekaterih glavnih pogodb v zadju teh podatkov je pokazal, da je šlo pri Španiji in Italiji predvsem za delovne pogodbe. To je vse, kar vam lahko povem tako na pamet, ampak to je prav gotovo nekaj, kar lahko dodatno preučimo prihodnih tednih. Žal mi je, še eno vprašanje pa moram zastaviti. Pri meni živi gospa z Polske, pri mojih starših in ta gospa z Polske vedno pravi, kako težko je najti delo. Od štirih otrok so trije na nizozemskem eden je na polskem in nima dela. In to z eh, naročili za delo je res eh, nenavadno. Lepo bi bilo, če bi vedeli kaj več o tem. Če lahko vzamem še enkrat ta polski primer, Poljaki so najbolj mobilni v vsej Evropi, takoj po pacu meja so se mobilizirali in iskali delo druge številke so zanimive, ampak eh, niso dovolj povezane, da bi si lahko s tem kaj začeli. Lahko poveste kaj več o tem? Kakšno mobilnost je mogoče tukaj zastaviti? Kaj ta mobilnost zagotavlja v zvezi z dodano vrednostjo? Vem, da je to sedaj že neko drugo vprašanje, ampak eh, ali nam lahko poveste kaj več o tem, nekaj, kar bi lahko koristilo tudi nam. Um, well, eh. Ja, glede vašega drugega vprašanja o dodani vrednosti, ja mislim, da bi s tem presegli to, kar lahko storimo v kontekstu te študije, ampak prav gotovo pa lahko predstavimo nekaj podrobnosti. Tega ne moram storiti sedaj, nimam vsega na voljo, ampak to imamo in lahko analiziramo to na veliko različnih načinov. In ko bomo videli, kakšno zanimivo vrednost po zetkih, lahko potem to natančno preučimo, da bi videli, kaj je v zadju. Ja, prav gotovo lahko posredujemo več podrobnosti, recimo o tem, kaj je v zadju italijanskih in španskih pogodb ali pa drugega. Okay, you, Hvala, gospod Ackerman. Ja, seveda je bila vaša raziskava omejena zaradi vašega mandata, ampak mislim, da bi bilo korisno, če bi lahko poglobili ozadje nekaterih številk, tako da bi dobili vprašanja na nekatere odgovore. Nekdo vas bo plačal za to dodatno raziskavo, ampak če bi to lahko storili bi bil ta odbor zelo hvaležen za te dodatne informacije. To je odlično. Dobro, sedaj pa za konec še poročevalec, gospod Črnečki. Prosim za sklepne pripombe. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa, predsedujoči. hvala vsem govorcem. Danes je bila ta javna razprava res zelo zanimiva. In naj rečem, da pri ekonomiji ne gre le za bilanco stanja, gre tudi za čustva, gre za psihološke vidike sam sem videl, kako je bilo leta 97, ko je konzervativna stranka v Združenem kraljestvu utrpela najhujši poraz v 20. stoletju, čeprav je vlada Johna Majorja dvignila ekonomske številke na zelo visoko raven, ampak se je ne prišlo do tega poraza, kaj te kljub poznavanju pozitivnih ekonomskih rezultatov je javnost menila, da so potrebne spremembe. Videli smo številke, ki izgledajo odlično in poslovneži na polskem in na mačarskem se motijo, ker so prijeli toliko teh sredstev, no nočem izpodbijati teh številk, kajti gospod Novakov, ki je že odšel, je imel prav, ko je rekel, da gre pogosto za podjetja iz starih držav članic Evropske unije. To je Evropska unija 15 držav. In ta podjetja odpirajo podružnice v 13 državah članicah, takrat, ko naletijo na upravne omejitve. In potem so te podružnice tiste, ki so uspešne na lokalnih razpisih in tako prehitijo lokalna podjetja. Mislim, da imamo tu pereče težave in vlada takšno vzdušje, da je porazdelitev evropskih sredstev nepoštena. Predsednica je rekla, da imamo enoten trg za vsa podjetja iz starih, novih držav članic, češ naj imajo vsi priložnosti in to so iste priložnosti za vse. Ja, ampak lokalna podjetja iz revnejših držav članic Evropske unije nam pravijo, da imajo občutek, da vse ni povsem pošteno na tem enotnem trgu. In mislim, da je to treba povedati na glas. Danes smo slišali, da moja država prejema veliko finančnih sredstev, ampak če si pogledate številke na prebivalca, smo na dnu seznama novih držav članic. Kajti mi smo velika država, imamo 40 milijonov prebivalcev. Torej, poleg Slovenije in Estonije vsi dobijo več na prebivalca kot mi. In mislim, da je to treba reči na glas in treba je ločevati te stvari v razpravi. Današnja razprava je bila za zelo zanimiva. Gospod Đorđe, seveda rojen diplomat. Tako da se tudi izraža na diplomatski način ko omenja težave, s katerimi se soočajo podjetja, ampak njegova predstavitev je bila zelo zanimiva. Prav tako je bilo zanimivo slišati mnenje gospe Vitalijos iz Mačarske in gospoda Nislarja. Mislim, da je vredno preučiti ta vprašanja ponovno. Hvala predsednici za podporo pri tej javni obravnavi kajti tu imamo zelo problematično vprašanje, kot so ta in to je treba obravnavati. In prav zaradi vaše podpore smo se o tem pogovarjali. Hvala, predsednica, hvala vsem drugim, ki so se oglasili pri tej razpravi. Mislim, da smo res potrebovali to razpravo. Dobro, hvala poročevalcu za ta zadnji prispevek. Hvala vsem govorcem, ki so danes prišli na razpravo hvala, ker ste odgovorili na vprašanja. No, med drugim sem slišal potrditev, da ne gre le za neto upravičence iz strukturnih skladov, ki kar prejmejo, pa gre tudi za neto prejemnike. In časih so to države članice, ki so neto prejemci, se tega ne zavedajo in to jim ni obrazloženo in prav tako ne njihovim podjetjem in državljanom iz tih držav, da imajo celo prednosti v strukturnih skladov mogoče bi morali to bolj poudariti v teh starih državah, kot recimo v Združenem kraljestvu. Pak hvala še enkrat, hvala vsem, to je bila dobra tema in dobra razprava. Škoda, ker ni bilo več kolegov danes popovdne tu, ampak hvala vsem, ki so prišli sem in hvala za vse prispevke.